ki bi želel komentirati ta zapisnik in s tem je zapisnik sprejet. Sedaj pa še ena informacija. Člani Atanasio Pafilis in Atanasio Plevris so, sta mi sporočila, da se njun mandat v Evropskem parlamentu končuje 14. oktober 2009, zato ker sta bila izvoljena kot poslanca v grški parlament objavljam, da obstaja prazno mesto z, z dne 14. oktober 2009 v skladu s sedmim členom drugim odstavkom akta za izvolitev članov v Evropski parlament. Ravno tako se v tem primeru uporablja eh, šte, eh, člen 4, četrti odstavek našega poslovnika. Gr, Grški organi so mi predlagali naslednja imena. Spiridon Danelis, ki naj bi nadomestil Džordžosa Papa Kostaninoa in sicer z dne 8. oktober 2009. Karalambos Agurakis nadomešča Atenasiosa Pafilisa z dne 14. oktober 2009 in Nikolaos Salavrakos nadomešča Atanasiosa Plevriosa z dne 14. oktobra 2009. Nove kolege toplo pozdravljam v tej hiši. Ravno tako vas želim spomniti, da v skladu s členom 3 odstavek 2 našega poslovnega te nove, te nove, parlament, te nove člane postanejo polnopravne člane parla, parlamenta, potem ko bo do ustrezno potrjeni v, eh, s, s pravili. Ravno tako morajo eh, ti člani dati izjavo, da ne zasedajo nobenega mesta, ki ne bi bilo v skladu z eh, statusom poslanca. Potem je bilo eh, tudi nekaj zahtev za spremembe v parlamentarnih odborih in delegacijah. Eh, skupina evropskih eh, reformistov in konzervativcev